da se tja odpotuje, še enkrat razmisli o tem, kajti s tem bomo samo dajali publiciteto iranski vladi. Hvala. Uh, Hvala lepa. Vaše predloge bomo upoštevali. Zapisnik in sprejeta besedila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 pozdraviti gospoda Kabanja, Bazija in pa Kradovnjana iz libanonskega parlamenta. Parlament Evropejski pri... Evropski parlament je zelo zadovoljen stiki z libanonskim parlamentom in jih tudi zelo ceni več jih je vključenih tudi v misijo UNIFIL. Libanon je ena od držav, ki je sprejela opozovalno misijo za volitve v tej državi. To je za nas zelo pomembno. Evropski parlament v tačnih misijah igra aktivno vlogo. Evropska delegacija za odnose z državami Mašreka zagotavlja institucionalni okvir za politični dialog med parlamenti. Gospe in gospodje, pozivam vas, da ta stik ohranite. Upam, da so bila vaša zasedanja včeraj in danes plodna. In da je bil obisk libanonskih gostov v Bruslju koristen za odnose med eh, vašo državo in državo evropskimi institucijami. Pozdravljeni torej še enkrat v Evropskem parlamentu. In še dve novici. Prvič. Imamo dobre novice in zaskrbljujoče novice iz juga Evropske unije pozdravljamo postopno stabilizacijo razmer v Libiji, vendar skrbi nas humanitarne razmere beguncev in razseljenih. Tunizijo čakajo prve svobodne volitve. Obiskal bom obe državi, Libijo in Tunizijo, v prihodnih tednih, zato da bi izrazil stališče Evropskega parlamenta naše stališče o procesu demokratizacije in oblikovanju prostega trga. Želimo si seveda dobre odnose z Libijo in Tunizijo tudi v Evropski uniji. Nasilje v Egiptu je treba ustaviti. Mesto, da spodbujamo napetosti, bi morale vojaške oblasti poskusiti zadeve pomiriti. Zagotoviti morajo tudi varnost verskih manjšin v tej državi. V Siriji in v Jemnu režima še vedno nasilno postopata proti svojim državljanom. Pozvati moramo države Evropske unije in mednarodno skupnost, da se uprejo tej brutalni represiji in da podprejo demokratične spremembe. Sedaj pa novice iz vzhoda. Z velikim obžalovanjem smo poslušali, kako so nekdanjo premijejko Ukrajine obsodili na sedem let zapora. Skrbi nas, da je to politično motivirano dejanje in to označuje selektivno uporabo zakonodaje v tej državi. Skrbi nas tudi neodvisnost in preglednost sodišč. Načela pravne države in samostojno sodstvo sta predpogoja za to, da bi do konca leta podpisali pridružitveni sporazum. Pozivamo oblasti v Ukrajini, da spoštujejo načela in urednote, ki predstavljajo temelj za naše odnose v duhu vzhodnega partnerstva. Gospe in gospodje, in še nekaj obvestil gospa Lena Ek me je obvestila, da bo prevzela funkcijo v švedski vladi v skladu s četrtim členom in prvim odstavkom pravilnika parlament to upošteva in mesto bo prosto od 29. septembra 2011. Povedati vam želim tudi, da je pisna deklaracija o tem, da Evropska unija prizna palestinsko državo, je brezpredmetna, kajti Evropski parlament je 29. septembra 2011 sprejel predlog resolucije o razmerah v Palestini. Zato, ker imamo to resolucijo, so avtorji umaknili deklaracijo. Sedaj pa dnevni red. Dnevni red imate pred sabo. Sprejet je bil na konferenci predsednikov in sicer 29. septembra v skladu z 137. členom poslovnika. V skladu s posvetovanji s političnimi skupinami želim predstaviti naslednje spremembe, ki so jih sprejele vse politične skupine v sredo 12. oktobra, torej danes. Najprej v zvezi z razpravo o pripravo na zasedanje Evropskega sveta 23. oktobra. Tukaj bomo uložili predloge za resolucije. Roki so naslednji. Predloge za resolucije. Rok je ob 12. opoldan v torek 11. oktobra. Predloge sprememb in skupne predloge za resolucije 10. ura zjutraj v sredo 12. oktobra predloge sprememb za skupne predloge resolucij ob 11. 12. oktober. Kakor vidite, so ti roki že potekli. Glasovanje po delih oziroma ločeno glasovanje bo rok do 7. zvečer danes, v sredo 12. oktober. Torej do 7. zvečer danes imate možnost, da uložite zahteve za glasovanje po delih in s tem se strinjajo vse politične skupine. Druga točka. Razprava o pridružitvi Bolgarije in Romunije k šengenskemu območju. To eh, bo vključevalo tudi ustne vprašanja naslednjih političnih skupin ALDE, GUE, NGL in EFD. Tretja točka. Obseg razprave o razmerah v Jemnu in Bahrajnu bomo razširili zato, da bo to vključeno.